<clears throat> Nadaljujemo z zasedanjem. Dobro jutro, gospe in gospodje. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Wolfa Klinca o podjetjih za kolektivne naložbe za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje. Gre za prenovitev.